proizvode, ki so uveža, uvoženi iz treh teh držav. Hvala, to je vse, kar imam povedati. Hvala. S tem smo eh, zaključili tudi obrazložitev glasov. S tem zaključujemo to delno plenarno zasedanje, če eh, to, kar smo danes sprejeli bomo posredovali tistim službam, ki so omenjena v resolucijah. Hvala in nasvidenja.